pri tem se lahko borimo tudi pri, proti uh, nezagonitim migracijam. Takšnih indicev v Evropski uniji sicer ni veliko, vseeno pa se najdejo, tako da se pogovarjamo tudi o tovrstnih temah. Dejstvo je, da sedaj oblikujemo oziroma preoblikujemo naše instrumente, zato da bi omogočali ustrezne migracije raziskovalcev in študentov vseh, ki so povezani z uh, visoko izobrazbo. Tudi Indija je pripravljena ne le pošiljati svojega osebja v Evropsko unijo, ampak sprejemati tudi naše študente in učitelje. Sodelovanje na ravni univerz je že zelo dobro. Vse to želimo stabilizirati v okviru gospodarskega in pravnega okvira, ki bo bolje deloval. Veliko je e, priložnosti za podjetja, za turizem. Tako lahko zagotovimo boljše okolje za vse. Kitajska je druga država, pri kateri smo že opredelili nekaj elementov, o katerih se pogovarjamo. Pogovarjamo se o možnostih za vzpostavitev nekakšne skupne agende za področje mobilnosti in migracij. Pri Kitajski imamo nekaj skrbi, seveda eh, skrbijo nas nekatere oblike organiziranega kriminala, ki zaobjema tudi eh, nezakonito trgovino z belim blagom kitajska stran je pripravljena na pogovor o tem in z nami sodeluje. Ampak eh, zadeve so tu malce teže. Tretji element olajševanja izdajanja eh, vizumov. Rusija, Moldova, Srbija, eh, Bosna in Hercegovina, Gruzija nekatere dogovore želimo izboljšati, naprimer z Moldovo in eh, Ukrajino, ter tudi z Rusijo. Dogovorov eh, z Rusijo še nismo privedli do konca. Pogovarjamo se o nekaterih posameznih elementih tega dogovora. Predlagali smo, da bi začeli tudi eh, pogovore z Belorusijo, ampak tamkajšnje oblasti tega še niso sprejele. V vseh teh državah se pogovarjamo tudi o dogovorih o ponovnem sprejemu. Vedno se pogovarjamo o eh, sporozumih o ponovnem sprejemu ter o eh, sporozumih o poenostavitvi izdajanja vizumov. Pogovarjamo se o istih temah, ampak včasih malce drugače. Radi bi zmanjšali število dokumentov, eh, število eh, pristojbin, nekatere kategorije bi radi črtali, radi bi imeli več vizumov eh, z večkratnim vstopom ter omogočili lažje vstopanje diplomatov, tako da bodo uh, na, naši državljani imeli lažje možnosti za sodelovanje. Zadnja točka oziroma druga točka se nanaša na ponovni sprejem, s katerim se ukvarjate številni. 13 dogovorov Hongkong, Makao, Šrilanka, 5 zahodno-balkanskih držav. Uh, Moldova, Rusija, Pakistan in Gruzija. Trije dogovori še niso začeli veljati, zelenoordski otoki, Armenija in pa Turčija. Začenjamo tudi pogajanja z Armenijo in Azerbajdžanom ter z Marokom, kot sem dejal. Če bomo seveda sklenili partnerstvo eh, za mobilnost, bomo na ta način lažje začeli tudi s temi pogajanji. naj povdarim, da smo pri nekaterih prišli že do dobrih rezultatov, naprimer eh, dogovori z Rusijo, ponekod pa nam ne gre tako dobro, naprimer pri dogovoru s Pakistanom. Pakistan eh, predstavlja velik delež nezakonitih priseljencev v Evropski uniji. Med tistimi petimi najpogostejšimi državljanstvi. Tokrat smo se prvič pogovarjali o tem tudi v odboru za ponovni sprejem. Parafirali smo sporazum s Turčijo, podpisan še ni, še vedno se pogovarjamo o tem eh, s turškimi oblastmi. Pogajanja so zaključena, dogovor pa je večinoma pripravljen. Vizumski dialog, liberalizacija. Teče dialog z Rusijo, Ukrajino, Moldovo, Kosovom. Gruzijo in upam, da bomo kmalo začeli tudi z dialogom s Turčjo. To je seveda odvisno od podpisa sporozuma o ponovnem sprejemu, kar smo že večkrat povdarili, vsaj z naše strani. To je v našem interesu, v našem skupnem interesu. Glede Ukrajine, tukaj smo začeli eh, s postopkom leta 2008. Naleteli smo na nekaj izzivov, gre za veliko državo, ki mora pripraviti tudi nekaj reform. In to zgodbo vsi dobro poznate. Srečali smo se z zunanjim ministrom, ki je pripravljen na napredek. Pri Moldovi smo v drugo fazo prišli lani, sedaj pa je Moldova že naredila precejšen napredek. nočem dajati nobenih zagotovil, gre za tehničen proces izpolnevanja naših zahtev, ampak eh, brez dvoma bomo na vrhu vzhodnega partnerstva um, lahko dejali, da so pogajanja zaključena in da imamo dovolj elementov, da bomo pripravili predlog. Kosovo, pred nekaj tedni sem Kosovo tudi obiskal, gre za specifičen program v zelo težkem kontekstu. Pripravili smo 73 eh, priporočil, ki se nanašajo na delovanje institucij za boj proti organiziranemu kriminalu v tej regiji, ampak njihovo sodelovanje je zelo dobro. Zaveze kosovskih oblasti so dobre. In ne na zadnje še Gruzija. Včeraj smo se o tem pogovarjali v svetu. Komisarka bo pripravila eh, dogovor za poenostavitev izdajanja vizumov v ponedeljek, ko se bo srečala z ministri ta postopek, pa bo prav tako sprem, eh, bodo spremljali ustrezni primerjalni standardi, tako da se bo lahko k malu zaključil. Na tem mestu lahko končam, lahko bi se spuščal v podrobnosti, ampak pripravljen sem seveda na eh, vaša vprašanja, z veseljem bom na nje odgovoril. Naslednjič bom verjetno lahko govoril že o tem, da smo pričeli dogovore eh, s Turčijo. To bo zelo pomemben trenutek, gre za zelo pomembno partnerstvo, se posebej v luči širitvenega procesa. Hvala. In sedaj poročevalci. Najprej gospa Zomer. Dogovor oziroma sporazum med EU in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Sprejemo ponovnem, oziroma sporazum o ponovnem sprejemu oseb je bil zapleten dosje osem let smo se pogajali s Turčijo, to je nevrjetno dolgo. Lani so bila pogajanja sklenjena in uh, sedaj moram biti previdna. Turčija ni pripravljena podpisati tega sporazuma. Turčija podpis tega sporazuma pogojuje z olajšavami vizumskega režima ali celo odpravo vizumskega režima. Problem, ki ga tukaj imamo, je naslednji. Namreč niso vse države članice mnenja, da bi lahko brez nadaljnega zagotovili olajšanje vizumskega režima za Turčijo. Zato je sporozum o ponovnem sprejemu oseb postavljen pod vprašaj. Nezakonito priseljevanje v Evropsko unijo poteka predvsem preko Turčije, imajo na vse zadnje mejo z Grčijo in tukaj ni treba nič več dodati. Pa še nekaj, meja je zelo prepustna in eh, ne vem, zakaj bi sedaj imeli še lajšanje vizumskega režima. Sedaj govorim čisto odkrito nekako se mi zdi to neke vrste pritiskanje. Namreč, Turke sicer je treba razumeti, ampak pritiskajo na nas, zato ker si želimo in ta sporozum tudi nujno potrebujemo. To je šokantno, zato ker je država, država kandidatka, ampak ne moremo postopati tako neodgovorno. Turčija je država kandidatka in ljudje ne bodo mogli razumeti, zakaj bo Turčija potem izpuščena iz tega postopka lajšanja vizumskega režima, ko bodo vse sosedske države vseeno dobile to ta popuščanja. Zato me zanima, gospod Mancimi, glede na to, da obstajajo različna mnenja v zvezi z vizumskim režimom za Turčijo, kaj menite o tem in zanima me, ali nam lahko podate pregled mnen v zvezi s to temo v svetu ministrov. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Bauer, ki je poročevalka tako za sporazuma med EU in Armenijo o poenostavitvi dajanja vizumov, kot tudi o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod Manservisi, za jasno razlago trenutne situacije. Povedali ste, da stvari pri Rusiji tečejo dobro, eh, s Pakistanom slabo, ko gre za ponovni sprejem, kaj pa Armenija. v našem dokumentu je zapisano, da so se zadnja pogajanja odvijala 12. oktobra. Eh, zanima me, kakšna je bila takrat situacija. Na drugi strani imamo dosje za ponostavitev vizumskega režima. Tukaj je bil rok za pripravo poročila 5. marec. Brez sporazuma o ponovnem sprejemu je seveda nemogoče napredovati, tako da je moje vprašanje, kakšna je trenutna situacija pri teh zadevah. Pa še eno vprašanje imam, zdi se, da je tehnične narave, ampak uh, po drugi strani je zelo zanimivo in veselim se že vaše razlage glede tega. Pri sporazumu o ponostavitvi izumskega režima uporabljate v beseditev oziroma besedo državljanstvo in državljane v sporazumu o ponovnem sprejemu pa uporabljate izraz eh, narodnost, nationality. In celo v enem sporazumu imate v eni vrstici državljanstvo in v drugi narodnost. Uh, Kakšen je razlog za to? Zdi se, da sta ta dva izraza enaka, da sta si enakoredna, ampak zakaj potem uporabljate v enem dokumentu izraz eh, državljanstvo, citizenship in v drugem nationality oziroma narodnost? To je prvo vprašanje, drugo pa je tudi tehnično in hkrati zanimivo. In sicer me zanima, kakšna je situacija pri teh dosejih, ali bo mogoče napredovati ali ne. Najlepša hvala. Pri sporazumu, s katerim se ukvarja gospod Marinescu, eh, bi rada njega najprej pozvala. Čeprav vi že imate osnutek, eh, tukaj pa smo imeli samo vprašanja za komisijo. Morda bi lahko vi, gospod Marinescu, zdaj podali svojo predstavitev, da bo razprava celovita. Ja, jaz že imam pripravljen osnutek, kajti sekretarjat me je prosil, da ga pošlem. Hvala torej za a, vašo predstavitev. Strinjam se, da Moldova daje rezultate. Upam, da boste zaključili sporazum a, do sestanka v Vilniusu oziroma v Vilni, a, ne samo glede tehničnih zadev, ampak vsega ostalega. Imamo priporočilo Evropskega sveta iz februarja, da se to zgodi. Glede na odločitev sveta za poenostavitev vizumskega režima, mislim, da gre tukaj za zelo dobro odločitev. Državljani Moldove bodo tako imeli možnost, da bodo brez vizumov potovali v Evropsko unijo, če bodo imeli eh, biometrične potne liste. Pri vizumih eh, so številni pogoji zdaj izginili, eh, državljani, državljanom ni treba osebno priti v urad in potem imamo tu prošno moldovskih državljanov, ne evropskih državljanov, ampak vizumih, Moldovcev, ki tudi prebivajo v Evropski uniji. To je bila njihova prošnja in to se je zgodilo. Mislim, da je to dober korak naprej. Zdaj se na enak način obravnavajo moldovski državljani in ruski državljani. To je bil problem predvsem za moldovčane, kajti nekateri so želeli ruski potniki samo zato, da so lažje dostopali do Evropske unije. To je moj edini komentar. Upam, da boste nadaljevali eh, s prizadevanji, da bo sporazum za Moldovo eh, zaključen do srečanja v Vilni letos jeseni. Hvala. Eh, morda bi lahko gospod Manservisi zdaj nakratko odgovoril na ta vprašanja, ki so bila eh, postavljena, potem pa bomo odprli razpravo. Zaenkrat eh, sem dobila samo eno prošno za besedo. Prosim, dvignite roke, če se želite oglasiti. Zdaj pa gospod Manservisi, izvolite. Začel bom po vrsti, najprej Turčija. Mm, težko je gre za zapleteno državo. Zelo so sposobni kot eh, pogajalci, veliko stvari je tudi na kocki, eh, veliko pomembnih gospodarskih zadev, pa tudi socialnega vidika in drugih vidikov gre tukaj za zapleten odnos. Dejstva so naslednja. Sporazum o ponovnem sprejemu eh, smo začeli oziroma začeli smo ga pripravljati. To sem začel sam, ki sem glavni pogajalec eh, na evropski strani in pa turški veleposlanik v Evropski uniji. Torej, nič na turški strani, nihče tega besedila ne postavlja pod vprašaj. Eh, besedilo smo podpisali in ga začeli izvajati. Vprašanje je, kako povezati to razpravo s tem, kar smo mi na naši strani povedali o možnosti, da se odpre tudi perspektiva za. Uh, liberalizacijo vizumskega režima. Ne gre samo za poenostavitev, ampak za liberalizacijo. Tisto, kar je pod liberalizacijo, kar je manj od tega, ni zanimivo iz številnih razlogov. Dve stvari, torej obe stvari se boste mogli začeti istočasno. Ko bomo začeli dialog za liberalizacijo vizumskega režima, takrat bo Turčija tudi morala podpisati in začeti izvajati eh, sporazum o ponovnem vračanju oseb tukaj ni nobenega dvoma. In zakaj se zdaj pogovarjamo? Gre za to, da bi razjasnili določene zadeve, eh, določene stvari želimo Turčijo še prositi v okviru običajnega dialoga o liberalizaciji vizumov. Eh, gre tudi za varnost dokumentov in za številne druge razloge. Ampak nobenega dvoma ni, eh, da se bosta ti dve stvari začeli dogajati istočasno na turški strani tudi to zelo dobro razumejo. Torej, nobenih idej ni, da bi prišlo do kakršnih koli asimetrij. V tem trenutku pa razpravljamo o naslednjem. Turčijo bomo verjetno prosili za to, da bo izpolnila uh, osnovne zahteve. Prosili pa jo bomo tisto, kar lahko doseže. Eh, treba bo še razjasniti, kakšni so cili, kako jih doseči in tako naprej. Ampak obe stvari se bosta dogajali istočasno. In zato uh, smo v skladu s tem, kar je odločil svet in kar se je na drugi strani odločila Turčija. Pravila igre so jasna, vprašanje je, kdaj se bo ta igra začela, to še moramo definirati. Ampak eh, začela se bo takrat, ko bosta oba dokumenta na mizi istočasno in ko bomo vsi pripravljeni istočasno začeti s tem procesom. Turčija v tem trenutku eh, se bori proti nezakonitim migracijam, eh, želi se vključiti v Evropsko unijo. Turčija na tem področju dela veliko. Turčija zelo dobro sprejema begunce iz Sirije. Tukaj je zelo dejavna in to je zelo pomembno. Uh, Številne naše države članice bi eh, bile pod eh, groznim pritiskom, če bi morale gostiti oziroma sprejeti toliko beguncev. To je zelo pomembno, kajti kmalo bomo morali začeti govoriti o tem, kako izvajati tudi sporazum o mednarodni zaščiti. Turčija tega ne zanika, pravzaprav je na tem področju zelo dejavna. Druga točka dobro sodelovanje obstaja tudi pri nadzoru nad mejami, pri upravljanju meja in pri upravljanju nezakonitih migracij. Imamo memora memorandum o razumevanju med Turčijo in Frontexom. E, misija Frontexa bo v naslednjih mesecih v Turčiji, zato da bo pripravila e, še nadaljne delo. E, obstajajo določene napetosti, ampak veliko dela je še treba opraviti. In uh, tudi spori med Grčijo in Turčijo, na primer, se rešujejo, o tem bo treba še razpravljati. In Turki se s tem odprto ukvarjajo, torej sodelovanje je dobro. Um, tudi ko gre za prestrezanje nezakonitih migrantov, naj gre za kopensko ali morsko mejo, tudi tukaj sodelovanje je sodelovanje dobro vidimo, da je sporazum o ponovnem sprejemu potreben. Ampak potrebujemo tudi nek skupen odbor med obema eh, stranema, da bomo razpravljali o tem, kaj se dogaja na tem področju. Zaenkrat je dogajanje pozitivno, mm, so tudi pomankljivosti in težave, ampak takšna je trenutna situacija. Sam sem glede Turčije optimist. Bil sem dovolj optimističen tudi, da sem sklenil na tej tehnični ravni ta sporazum. Eh, določena vprašanja eh, je izpostavil tudi svet, eh, določene težave, ampak sam sem glede tega kar optimističen. Ali sporazum pri Armeniji deluje, da leta 2011 je bilo v Armenijo vrnenih 1110 ljudi. Eh, in številka nezakonitih priseljencev je čez 2000. To je običajno razmerje med tistimi nezakonitimi priseljenci, ki jih najdemo in tistimi, ki so dejansko vrnjeni. Armenija tukaj sodeluje. Razlika med državljanstvom in nacionalnostjo, narodnostjo tukaj v bistvu razlike ni. E, nismo bili dovolj pozorni, mogoče, ampak. E, razlike pravzaprav ni. Ko gre za Moldovo, upam, da bomo do Vilne zaključili vsaj tehnične vidike. Ko sem to rekel, uh, nisem mislil, da gre samo za pogajanja. Komisiji je treba omogočiti, da bo podala predlog svetu in parlamentu in potem mora ta predlog še skozi notranje postopke. Eh, tudi v parlamentu in svetu. V tem položaju eh, se ne bomo znašli. Upam, da bomo lahko povedali, da smo zaključili pogajanja, eh, torej da bo delo na tem področju opravljeno, delo med nami in Moldavijo. In to bo dovolj, da bomo rekli, naslednji teden bomo lahko podali predlog oziroma sklenili sporazum. E, mislim, da je tako pošteno. Mislim, da je stopna razumevanja zelo dobra, tudi stopna izvajanja reform. Zato mislim, da če bomo ustrajali pri tej hitrosti, da bomo lahko veliko dosegli do Vilne, ampak eh, vseeno ostanimo previdni. Hvala. Šest eh, se vas, oziroma sedem se vas je javilo k besedi, tudi gospa Somer bi rada še enkrat eh, spregovorila, ampak če se strinjate, bomo najprej dali besedo drugim kolegom hvala gospod manservisi za vse informacije. glede dveh specifičnih tem bi vas rada vprašala. Eh, prva je sporazum z marokom. nam lahko poveste eh, katere so najtežavnejše točke pri doseganju tega eh, sporazuma o mobilnosti. maroko je zelo blizu evropske unije ima tudi posebne značilnosti, vedno imel odprte meje. Uh, in zdaj, ko imamo terorizem v Sahelu, vojno v Maliju, se mi zdi, da bomo tudi imeli problem z begunci v Maroku. Kako to obravnavate v sporazumu, o katerem se pogajate? Potem pa še Turčija za vstop v Turčijo je treba plačati samo določeno vsoto denarja. E, kakih 30 evrov je dovolj. Torej, e, pravzaprav lahko vsak e, kupi vizum za Turčijo. In kaj se dogaja? Številni državljani iz številnih držav, bodi si tam potekajo vojne ali ne, ljudi iz Afganistana, iz Sirije prihajajo iz drugih držav in ogromno teh ljudi se potem znajde v Grčiji. To pa se zgodi zato, ker nimajo nobene težave pri vstopu v Turčijo. Problem je v tem, kako lahko rečejo v Turčiji, da ti ljudje niso šli čez njihovo območje, če pa končajo v Grčiji. Eh, v centrih za pridržanje imamo eh, številne probleme in sicer povsod eh, na jugu, v Grčiji, na Malti, v Italiji, na Cipru. Ampak eh, pravzaprav se v zadnjih 15 letih nismo ukvarjali s problemom beguncev in potem mednarodna zaščita. Kako bomo to izvajali? ta eh, problem je povezan z vsemi sporazumi, ki se podpisujejo. Na deset tisoče ljudi je v teh centrih. Kako lahko govorimo o sporazumih o mobilnosti in o vračanju, eh, pa se ne lotimo vprašanja centrov za pridržanje. Ti ljudje niso zločinci, da so tam zaprti. Mm, sama nisem optimistka, zato ker je Frontex začel ukvarjati s to temo. Frontex že nekaj let sodeluje z oblastmi v teh državah in moram reči, da e, države na jugu zelo malo podeljujejo azil. Ko gre za mednarodno zaščito in podeljevanje azila, so stopne tam zelo nizke, če to primerjamo z severnimi državami, kot so Anglija, Švedska, Nemčija, Nizozemska. Kako je to mogoče? Mislim, da bi se morali ukvarjati tudi s to temo. Zakaj ni več sodelovanja med samimi južnimi državami oziroma solidarnosti z njimi? Te države, ki eh, sprejemajo eh, begunce in pa priseljence, morajo imeti tudi boljše kapacitete za njihovo sprejemanje. Vendar te države eh, imajo hude težave pri proračunu, nimajo sredstev za sprejemanje teh ljudi. Ne moremo. Te teme oziroma ljudi, ki prosijo za mednarodno zaščito, eh, pa ne dobijo odgovora, ne moremo jih pustiti na cedilu. Situacija je res eh, težka. Ko smo potovali v te države, smo videli, kakšna je situacija. Če Evropa ne bo dala na voljo sredstev, nič ne pomagajo različni veliki sporazumi in podobno. Hvala. Gospa Ždanuka. Hvala, uh, gospod Manservisi. Eno bolj konkretno vprašanje imam, eh, pa še nekaj manjših. Armenija in pa sporazum o ponovnem sprejemu. Ali imate kakšna dejstva in podatke o ljudeh oziroma o sprejemu ljudi iz uh, Gorskega Karabaha? Mislim, da bo tam prihajalo do problemov. Tudi, uh, ko bomo govorili oziroma ko smo že govorili o sporazumu z Gruzijo. Eh, tam je bil problem v ljudeh, ki prihajajo iz Južne Osetije in Abhazije. Državljanstvo je problem, potem ljudje nimajo vseh ustreznih dokumentov. In to je lahko problem za eh, človeka, ki ga vrnejo bodi si v Armenijo ali Azerbajdžan. imamo šest vzhodnoevropskih eh, partnerstv eh, oziroma partnerstv med vzhodnoevropskimi državami in Rusijo. Ali lahko naredite kratko primerjavo teh sporazumov, kateri bolje napredujejo, kateri slabše? Naša politika je v tem, da harmoniziramo vse te sporazume. Gospa Keller, hvala samo. Eno vprašanje bom imela. Pred več kot enim letom smo že razpravljali o, o oceni sporazumov o ponovnem sprejemu. Komisija je naredila oceno in podala določene predloge glede tega, kaj bi lahko naredili drugače. Eh, Klauzula o državljanih iz tretjih oseb eh, ni bila nikoli uporabljena v državah članicah. Torej, ne vem, ali boste to ponovno vključili v nove sporazume ali ne. In zanima me, kaj se je zgodilo s temi predlogi, ki smo jih podali. Ali boste naredili kakšno reformo sporazumov o ponovnem sprejemu ali te sporazume pregledujete in kako načrtujete te, ki jih pripravljate zdaj. Gospa Ernst. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoča mislim, da je sporazum o ponovnem sprejemu za Turčijo nekaj zelo pomembnega in zato bomo potrebovali veliko dela. Veliko stvari je tudi odvisnih od tega, tudi kar zadeva ljudi, ki jih to zadeva. In eno vprašanje. V redu, Turčija je rekla, da se z nami ne bo igrala, želijo si lajšanje vizumskega režima. Zanima me, kaj so še zahtevali, kaj ti, če želimo videti sklenitev tega sporazuma, bomo morali očitno popustiti še kje druge. Zanima me torej, kaj se dogaja. Hvala. Hvala, gospod Papa Nikolav. Hvala, gospod Manservisi, še enkrat za vašo predstavitev in za predstavitev sporazumov. Sam bom govoril o Turčiji. Omenili ste, da gre tukaj za igro z dvema dokumentoma, pa me zanima, ali je to pravična igra, ali gre za fair play. Imamo osnutek sporazuma v besedilu in tukaj je določba, da bomo imeli prehodno obdobje treh let za sprejetje Eh, državljanov tretjih držav na svoje ozemlje. Če so ti ljudje eh, prišli v Evropo na nezakonit način, potem bo to veljalo. Eh, potrebujemo vsaj dve leti, da bomo zaključili ta pogajanja in začeli izvajati sporazum in potem še tri leta, da bomo oziroma da bo Turčija sprejela nazaj tiste ljudi, ki so na nezakonit način prišli v Evropsko unijo. Skušali smo se o tem pogajati, zato ker eh, ni bilo druge možnosti. Kako je lahko to neka poštena igra? Turčija pa je prosila za liberalizacijo vizumskega režima in eh, smo ji to obljubili naslednji dan. Eh, nezakoniti priseljenci iz Turčije predstavljajo več kot 90 odstotkov vseh priseljencev ampak če bomo imeli nek sporazum, ki bo veljal za, za, za enkrat samo za 10 odstotkov ljudi, eh, drugih 90 odstotkov pa bo moralo čakati pet let. Stvari bi morale teči istočasno, ampak na pošten način. Imamo eh, liberalizacijo vizumskega režima, pa naj še to čaka pet let, če želimo imeti fair play. Pa še eh, za odziv eh, vas sprašujem glede eh, tega, da Turčija je v procesu, da ne bo imela več vizumov za sosedne države. Zdaj sprejmajo sporazum z Iranom in z Irakom. Torej vsi bodo prišli v Turčijo, ker ne bo več vizumske obveznosti in prej ali slej se bodo znašli pri nas. povsem se strinjam, da Turčija eh, dela dobro glede sirskih beguncev. Eh, to jim priznavam, seveda. In eh, dobro delujejo tudi na mejah. Pa še eh, pripomba za zaključek. Vsi vemo, da Evropa podpira Turčijo v procesu pristopa kot državo kandidatko. Eh, zagotavljamo jim tudi pomembna sredstva eh, kot državi kandidatki. Šli smo v Euros pred kratkim, ne vem kolegi, ali se spomnite, kako je bilo, ko smo dosegli eh, tisto ograjo na severni meji, je prišel uh, turški vojaški tovornjak, uh, in vse čas so nas potem turške vojaške sile opazovale, kako, da se to ne zgodi, ko prihajajo nezakoniti priseljenci eh, in pa eh, tisti, ki jih vodijo v Evropsko unijo, torej neke vrste prekupčevalci. Kako lahko oni pridejo z juga na sever brez vsake težave. To je uh, moj problem oziroma moje vprašanje. Eh, Turčija je res naredila veliko, ampak to ni noben izgovor in tudi ni dovolj. Eh, hvala, upravičujem se gospe Grisbek, ki mislim, da sem jo spustila naslednji na seznamu. Ste izvolite. Merci, prezident. Euh, merci, euh, euh, monsieur Pourlet. Hvala, gospa predsedujoča in hvala tudi za pregled in razlago eh, vseh teh pogajanj o sporazumih. Sama sem poročevalka v senci za sporazum o ponovnem sprejemu za Turčijo. V prvem krogu eh, ste že odgovorili na nekaj vprašanj, ki sem jih imela tudi sama v mislih. Želela sem več izvedeti o mehanizmu simetrije med vizumsko liberalizacijo in pa sporazumom o ponovnem sprejemu. Zelo jasno ste to predstavili, rekli ste, da ni asimetrij in da tudi, če so pogajanja težka in kompleksna, verjetno je povsod tako, še vedno stvari napredujejo. In eh, zelo me veseli, da ste tudi. Eh, poudarili to, da turške oblasti sprejemajo begunce iz Sirije. Na deset tisoče ljudi prihaja in ti ljudje lahko kljub nedejavnosti mednarodne skupnosti eh, nadaljujejo s svojim življenjem in si najdejo zatočišče. Tukaj pa sem zato, da bi vas vprašala tudi nekaj stvari. Eh, glede pogajanj s Pakistanom, leta 2010 je bil sklenjen sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom. Evropski parlament eh, se je tudi vključil takrat, veliko vprašanj smo postavljali, veliko nasprotovanja je bilo temu sporazumu. In komisija je parlamentu obljubila, da bo zagotovila podrobne informacije o tem, kako se ta sporazum izvaja. Eh, tukaj ne gre samo za to, da bi nam eh, podajali neke informacije o samih pogajanjih, ampak smo želeli tudi številke, dejstva in vse pomembne zadeve iz teh sporazumov. Mislim, da je to zelo pomembno za vse nas, če želimo eh, upravičeno z neko legitimnostjo razpravljati o tej temi, potem potrebujemo informacije, moramo biti informirani. Eh, moram povedati, da me skrbi eh, to, da do nas pride tako malo informacij glede ljudi, ki so bili vrnjeni v Pakistan. Vi o tem spregovorite občasno, tudi gospa Manström tudi julija 2012 ste nam dali uh, zadnjič tak pregled, morda se motim glede datuma, ampak takrat ste govorili tudi o pilotnem projektu v Pakistanu. Potrebujemo informacije, da bomo lahko imeli pravo sliko realnosti. Mislim, da je Pakistan zelo jasen primer tega. Govorimo o ljudeh, ki so se znašli v zelo težkih situacijah. In če Pakistan uporabimo kot eh, eh, nek primer, eh, potem naj rečem, da eh, resnično potrebujemo te informacije. Hvala, zdaj pa gospa Somer še enkrat. Hvala lepa, hvala gospod Mancini za vaše odgovore, ampak na določeno vprašanje niste odgovorili. In sicer, kako vse skupaj izgleda v svetu v zvezi z vprašanjem lajšanjega vizumskega režima za Turčijo? Jasno je, da sporazum o ponovnem sprejemu ne bo mogoč brez drugega, vsaj po mnenju Turčije. Vprašanje je, ali m, mm, vidite kakšne možnosti, da bi v svetu dobili neko enotno mnenje. To je zelo zapletena tema in eh, ozadje je, da, da se v svetu pojavljajo težave in v nekaterih državah članicah imamo starostne meje, naprimer minimalna starost, tudi za združevanje z družinami in tako naprej. Tudi to je lahko okolje za spore te teme ne smemo torej zapostavljati, to je zelo pomembna tema, vendar obstajajo tudi drugi pogoji, druga ozadja. Govorili ste o partnerstvih za mobilnost. Neke možnosti naj bi zagotovili tudi v Evropski uniji, da bi imeli. Uh, priznavanje poklicne izobrazbe in tudi, da bi v pravni okvir vključili tudi socialno delo. V moji državi, v Nemčiji, se o tem veliko govori v javnosti zadnje čase, namreč o preobremenjenosti socialnega sistema, o preobremenjenosti občin in skupnosti zaradi Bolgarov in Romunov, ki so sedaj prišli v Nemčijo. Jasno je, da bo država kot je Nemčija dejala, da če bomo morali v okviru partnerstva za mobilnost skrbeti tudi za to, da bodo ljudje imeli dostop do socialnega sistema, potem bomo popolnoma preobremenjeni in tega ne bo mogoče več plačati. To je okolje, morda oziroma ozadje, morda bi lahko tudi v zvezi s tem kaj povedali. Prav tako pa želim vedeti, kako zadeve izgledajo v svetu v zvezi z lajšanjem vizumskega režima za Turčjo. In tukaj želim konkreten odgovor. Hvala lepa. Hvala, gospod Zomer. S tem je konec seznama ljudi, ki se želijo oglasiti. Sveta, kolikor vem, se ne želi oglasiti nihče. Ali je kdo iz sveta tukaj in se želi oglasiti? Ne v redu, potem pa bo gospod eh, Manservizi podal sklepne besede. Hvala lepa. Hvala. Kratek bom. Maroko, gospod Romero Lopez. Upam, da lahko rečem, da problemov ni več z Marokom. Namreč Na zadnje smo govorili o prenosljivosti socialnih pravic in o možnosti, da bi Maroko enkrat bil na seznamu držav brez vizumov. Govorili smo seveda tudi o dveh glavnih točkah, to je sporazum o ponovnem sprejemu, to je že nekaj časa bilo blokirano, sedaj pa je to sprejeto kot cilj in kot predmet pogajanj tudi za državljane tretjih držav. In dejstvo, da imamo v tem partnerstvu jasne cilje, da ščitimo tiste, ki so ostali ujeti v Maroku. Seveda je omenjena tudi Ženevska konvencija in vse druge konvencije, ki veljajo na področju mednarodne zaščite. Ne pogajamo se z narokom o pravnih obveznostih, ampak o ciljih. To je zelo pomembno. Lajšanje pisemskega režima je mogoče, pogajali pa smo se tudi o ponovnem sprejemu. Ampak obravnava tistih, ki so begunci ali bivajo tam nezakonito in se včasih nagajajo v kritičnih okoliščinah, o tem smo govorili in maroški partnerji so to tudi sprejeli. Mislim, da sem zato lahko precej optimističen in mislim, da kmalo ne bo več težav. Več vam bom povedal konec naslednjega tedna, ko bomo zadeve finalizirali, ampak zaenkrat zadeve stojijo tako, kot je. Ne smemo pa pozabiti, da je pravna migracija, prenosljivost in tako naprej, vse to urejajo ukrepi na ravni držav članic. Na evropski ravni nimamo dostopa do delovnih dovoljen in podobnega. To bodo države članice urejale dvostransko. Zato moramo poskrbeti, da bo sodelovalo veliko držav, kajti drugače schema ne bo celotna in vprašanje Turčije. Omenjali ste precej sproščeno vizumsko politiko v Turčiji. V Turčijo je mogoče priti brez vizuma ali z nizkimi stroški. In to je prav gotovo en del našega prihodnega dialoga z liberalizacijo vizumskega režima. O tem govorimo in trdimo, da je to vprašanje, ki ga moramo rešiti, kajti ta vizumska politika prispeva k temu, da se v Grčiji nahaja zelo veliko nezakonitih priseljencev. To je treba rešiti. To niso širitvena pogajanja, ker lahko Turkom usilimo pravo skupnosti, ampak vseeno lahko z njimi govorimo in preprečimo nadaljevanje trenutnega položaja. Turki so zelo zainteresirani za to. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko se bodo pogajanja odprla, ampak to je prav gotovo del pogajanj. Če vas prav razumem, ste govorili o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji, v Grčiji in v drugih južnih državah, ki gostijo begunce in prosilce za azil. Zakonodajo na tej ravni imamo in jo seveda izvajamo. Sproščamo eh, oziroma sprožamo pogoje in postopke sankcij proti določenim državam in eh, upoštevamo tudi 33. člen nove uredbe iz Dublina, imamo sistem spremljanja in akcijski načrt, ki ga je treba izvajati. Denar, ki ga imamo, prav tako koristimo za to, da podpiramo prizadevanja v Grči imamo sedaj akcijski načrt z konkretnimi rezultati. Zadeve so seveda zahtevne in ne želim reči, da je vsega konec. Ne, to sploh ne drži, ampak proces se je začel na kredibilen način. V prihodnosti pa pričakujem napetosti, kaj te nekatere države so po definiciji bolj izpostavljene. Zato mislim, da bi morali s temi državami imeti več simpatij, bolj bi morali z njimi sodelovati, kajti te države moramo obravnavati tako, kot si zaslužijo. One so na naših mejah in moramo jim pomagati. <clears throat> Strinjam se, da situacija še ni idealna. Sredstev je na voljo malo, ampak ne morete pri, pričakovati, da bo agencija prevzela celoten sistem. Ne, ta sistem je namenjen temu, da bi mobilizirali zmogljivosti v državah članicah. To ni agencija za strukturno posredovanje. Kakorkoli že, redno sodelujemo z zadevnimi organi, zato da bi pomagali pri zagonu te nove agencije. In še vprašanje Gorskega Karabaha, Južne Osete in tako naprej. Sporazum o ponovnem sprejemu temelji na preprostih načelih in pravilih. Nacionalnost je treba določiti, določiti na podlagi dokumentov ali kakorkoli drugače. Govorimo o gruzijskih in armenskih državljanih, zato ker imajo pač to državljanstvo. Še ena točka je zelo pomembna. Če ponovni sprejem ne pomeni ogrozitev njihovih pravic, potem Moramo preučiti stanje države, v katero jih vračamo. Nekateri zaprosijo za azil in tukaj nimam uh, konkretnih številk glede tega, kolikšen delež Armencev in Gruzicov je sprejet, ampak prav gotovo nekateri zaprosijo za azil. Zato ne velja, da bi te ljudi kar avtomatsko pošiljali nazaj v zelo težka in sporna območja. In še vprašanje o Pakistanu. Sporazum skupnosti s Pakistanom trenutno še ni prinesel veliko rezultatov. Naj vam povem zakaj. Pakistanske oblasti pozivam, da se sestanejo na skupnem odboru za ponovni sprejem, kajti določeno vprašanje je treba rešiti. In tisti, ki jih vračamo, morajo biti ustrezno zaščiteni. To pa je seveda predmet dvostranskih pogajanj med državami članicami in Pakistanom. UNHCR in druge agencije bodo sodelovali pri pogajanjih o tem v prihodnosti. To pomeni, da bomo bolj upoštevali tiste, ki se želijo vrniti nazaj v svojo državo. Ta projekt je namenjen rešitvi ene najtežjih držav, to je Pakistan. V okviru IAZA, ko govorimo o poročilih o državi izvora, govorimo tudi o tem, namreč identificirati, kakšne so razmere v državi, ki pošilja prosilce za azil. Nekateri so zavrnjeni, zato se potem vrnejo. Pogoj pa je, da se jih ponovno vključi v družbo. Zato torej skrbimo. Ne bom rekel, da je to popoln sistem, nikakor, ampak zavedamo se tega problema in v to vlagamo politični kapital in tudi finančna sredstva. In kar zadeva klauzulo o tretjih državljanih, posebno klauzulo smo torej vključili, dejali smo, da ne bomo več imeli sporozumov o ponovnem sprejemu oseb, če ne bo lajšanja visumskega režima ponovni sprejem je spremljiv, pošten in vodil dobre rezultate, ali pa ne. Tre, državljan tretje države, če je to primerno, se vrne nazaj. In mimo grede, v Armenijo oziroma v sporazum z Armenijo tega nismo vključili, ampak svet se s tem ni strinjal, zato moramo tudi v tej državi uporabljati ta določila. Tveganje je niže v tej državi, ki nima meje z Evropsko unijo, ampak postopek je takšen, kot je. Na koncu je mandat bil torej, da to vključuje tudi državljane tretjih držav in tako ga tudi izvajamo. In še enkrat Turčija. Naj bo nekaj jasno. turškim oblastem je jasno, da bomo začeli pogajanja za dialog, za morebiten rezultat z eh, liberalizacijo vizumskega režima, potem, ko bo podpisan sporazum o ponovnem sprejemu vse. Glede tega sploh ni dvomo. Torej, najprej mora veljati liberalizacija vizumskega režima, potem pa bodo podpisali sporozum o ponovnem sprejemu, tega je konec. Mi smo jasno povedali, kaj si želimo. Najprej eno, potem drugo. In še eno vprašanje, asimetrija z državljani tretjih držav. To je res, ampak o tem ne govorimo prvič. O tem smo govorili z Rusijo in z Ukrajino. Pogosto obstaja vrzel med eh, začetkom veljavnosti za državljane in začetkom veljavnosti za državljane tretjih držav. To ni nič novega. In še nekaj. Vedno gre za povračevalne ukrepe. Pri vseh naših pravilih za liberalizacijo vizumskega režima, torej da bi vizumski režim odpravili, vedno želimo najprej oceniti, ali se v celoti izvaja sporozum o ponovnem sprejemu. Gledano z tehničnega vidika ne bomo imeli liberalizacije vizumskega režima, če Turčija ne bo predtem v celoti izvala sporazuma o ponovnem sprejemu oseb. Ta asimetrija sedaj obstaja in bo še vedno obstajala, razen, razen, če se ne bomo odločili, da bi to obdobje skrajšali. To se lahko zgodi, ampak eh, mislim, da ne smemo pritiskati tukaj. Vsi moramo drug drugemu zaupati bolj, ampak prepričan sem, da bomo pri liberalizaciji vizumskega režima nekoč morali mm, govoriti tudi o državljanih tretjih držav. Pošteno bi bilo, če bi enkrat o tem govorili. Ne vem kdaj, ampak nekoč. Naša pravila so, da lahko govorimo o liberalizaciji vizumskega režima, ko se izvajo vse določbe sporozuma o ponovnem sprejemu oseb. Torej, pravila so jasna. Nekaj informacij imamo o tem, kaj se dogaja v Turčiji. Turčija dela dobro. Tudi denar, ki ga eh, dobiva v okviru instrumenta za predpristopno pomoč, vzpostavljajo institucije in storitve, ki so potrebne in ki jih zahtevamo. Uporabili so naprimer naša sredstva za izgradnjo centra za predržanje oseb in center je bil zgrajen tako, kot je treba. Ampak pritisk boguncev se lahko malo poveča in to je eno od vprašanj, o katerih govorimo s Turčjo. Turške oblasti to popolnoma upoštevajo. In ko bomo enkrat sprožili ta dialog, bomo govorili tudi o tem, kako bi to lahko storili. Ampak, kar zadeva organe pregona in uh, gostenja beguncev, mislim, da upravljajo dobro delo. Dokler govorimo o tem na neformalni ravni, je vse skupaj težko izmeriti. Mi moramo biti prepričani, da so izpolnjeni pogoji za liberalizacijo vizumskega režima in mislim, da bi potem to lahko steklo še hitreje. Razmere v svetu o Turčiji. Stanje je jasno. Turčija je sprejela načrt za liberalizacijo vizumskega režima s Turčijo. To se je zgodilo in sicer pod pogojem, da bo Turčija podpisala in začela izvajati sporozum o ponovnem sprejemu oseb. To sedaj počnemo, zato da bi dobili ustrezen sklep en pomislek je na turški strani in sicer, da je to začetek procesa. Kak pa bo konec procesa? Ali bodo države članice potem pripravljene sprejeti predlog, ki bo vodil do spremembe statusa Turčije? No, jamstva za to ni. To je odločitev, ki jo sprejmeta parlament in svet z kvalificirano večino. Najboljše jamstvo je, da izvajamo dialog, ki temelji na dokazih, zato da pokažemo, da mora biti nameščeno vse, kar vodi v dvig medsebojnega zaupanja, potem bomo to tudi storili. Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, bomo lahko dosegli napredek. Upoštevati pa je treba seveda institucionalna pravila. To je edino jamstvo poštenosti, ki ga lahko damo in Turčija je to sprejela. Če nisem česa izpustil, mislim, da je to vse. Predvidevam, da ste dali odgovore na vsa vprašanja, s tem je razprave konec. Hvala lepa, gospod eh, Manservisi. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Nekaj minut prehitri smo in. ne vem, kako se vi počutite, ampak eh, temperatura v tej dvorani ni eh, posebej visoka, ljudje na hodnikih že dobivajo pljučnico in kašljajo. A prevroče! O, oh, s tem se pa ne strinjam. No, to pa res kaže na raznovrstnost in raznolikost v Evropi. Gospa Matjuj bo predstavila mm, dokument v imenu gospoda Luhana. Spoštovane poslanke in poslanci, rok za vložitev predlogov sprememb za poročilo Marinesko v zvezi z lajšanjem vizumskega režima z Moldavijo je 28. februar ob 6. torej naslednji četrtek ob 6. če se strinjate z mojim predlogom, potem bomo preprosto nadaljevali z dnevnim redom, nekoliko bomo prehitevali. Gospod Matiju, prosim, da poda predstavitev v imenu gospoda Luhana o naslednjem dokumentu. Dame v zadju, lepo prosim, da ste nekoliko tišje. Gre za dokumente s ključnimi informacijami o naložbenih produktih. Gre za predlog komisije iz eh, julija 2012 in sicer gre za informacije o naložbenih produktih, ki jih morajo finančne družbe objaviti. Namen pa je, da bi spodbujali preglednost in primerjalnost med finančnimi produkti. Ikon je vodilni odbor, poročevalka pa je gospa Beres, gospa Matija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se moram opravičiti v imenu gospoda Luhana, kajti vrnil se je, mora, vrnil ti se je moral v Romunijo in uh, pripravil je prispevek, ki vam ga bom sedaj podala. Vlagatelji, ki želijo vlagati, imajo na voljo vedno več produktov. Včasih so to specifični naložbeni produkti, ampak včasih jih je prav tako težko razumeti. Predsednica oziroma predsedujoča prekinja, vsi, ki se želite pogovarjati, lepo prosim, da zapustite dvorano. informacije, ki morajo biti na voljo vlagateljem o investicijskih oziroma naložbenih produktih, niso popolne. In vlagatelje tako ne morejo primerjati različnih produktov. Mali vlagatelji pogosto vlagajo, ne da bi razumeli stroške in tveganja. Včasih se soočajo tudi z nepričakovanimi stroški in izgubami. Povečanje preglednosti za male vlagatelje je zelo pomemben ukrep za zaščito malih vlagateljev in to bi moral biti predpogoj za ponovno zbujanje zaupanja na tem trgu. Gospod Luhan si prizadeva za to, da bi spoštovali temeljne človekove pravice. Gospod Luhan prav tako predlaga, da bi države članice storile vse za to, da administrativni ukrepi niso objavljeni dlje kot je treba in da se samodejno izbrišejo ob poteku objava sankcij za nedoločen čas ali za nekaj let nasprotuje načelom nujnosti in potrebnosti in tako bi lahko stigmatizirali osebe vnaprej in ob tem ne upoštevali trenutnega stanja.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 En razlog za finančno krizo je bil, da so nekateri ljudje kupovali finančne produkte, ki jih niso želeli kupiti ali ki jih ne bi smeli kupiti. Zato je vredno pozdraviti, da bodo mali vlagatelji imeli pravico do pravne pomoči in da bo breme dokaza obrnjeno, torej da bo naloga ponudnika naložbenega produkta, da dokaže, ali je bilo vse v redu oziroma ne mislim, da ima predlog komisije preveč izjem. Naprimer 2A, B, D in E. Po mojem mnenju bi to morali črtati, tudi kar zadeva objavljanje sankcij. Mislim, da bi moralo biti jasno, da se takšne sankcije objavljajo, zato ker to vodi do preglednosti mislim, da bi morali tisti dodatek, da bi to lahko ogrozilo stabilnost finančnih trgov, črtati, kajti govorimo o malih vlagateljih. In še nekaj, kar zadeva listino o temeljnih pravicah, to je zelo pomembno. V osnutku se govori še o direktivi iz leta 95 v zvezi z, z zaščito podatkov. Seveda mislim, da moramo tukaj upoštevati novo zakonodajo, In še nekaj, kar zadeva ciljno skupino v informacijskem, v informacijski brošuri, to se mi zdi zelo dobro. Mislim, da bi moralo biti jasno, da je ta produkt namenjen določeni ciljni skupini in zakaj je tako. V uvodno izjavo bi lahko zapisali tudi, da je cilj, da bi zmanjšali kompleksnost, kaj te eh, finančni produkti bi morali biti jasno razumljivi in preprosti. Hvala lepa, mislim, da hm, je to precej smiselno. Se želi še kdo javiti k besedi? Ne, v redu. 27. februar je določen kot datum za določitev roka za vložitev predlogov sprememb. Ali to drži? Torej, ni roka. Ok. Rok bomo določili torej naslednji teden. To bomo posredovali poslancem. 7. marca bomo obravnavali predloge sprememb, glasovali bomo 20. in 21. oziroma 20. ali 21. marca. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu in sicer brez navzočosti javnosti, gospa Lebaj trenutno je še ni, zato predlagam, da za pet minut prekinemo in upam, da bodo takrat tukaj, na to pa bomo obravnavali zadnjo točko na dnevnem redu. Prekinite za pet minut. Um, Kolegi in kolegice, gospa Labaj se nam je ravno kar pridružila, tako da predlagam, da se kar lotimo zadnje točke na dnevnem redu, brez navzočnosti javnosti. Tako da prosim tiste, ki nimate pravice biti tukaj med sestankom brez navzočnosti javnosti, za zaprtimi vrati zapustite sobo.